Good afternoon, colleagues. A warm welcome. Lep pozdrav, spoštovani kolegi, lep pozdrav vsem skupaj in lep pozdrav tudi gospodu Tomasu de Mazieru, nemškemu zveznemu ministru za notranje zadeve in francoskemu ministru za notranje zadeve Matijasu Feklu za današnjo izmenjavo mnen v našem odboru glede varnostnega dialoga. Kolegi, kot veste, je prvi varnostni dialog potekal pred štirimi dnevi s komisarjem Kingom. Glede na to, da se osredotočamo na varnostna vprašanja, smo zelo veseli, da imamo danes priložnost spregovoriti z dvema ministroma za to področje, francoskim in nemškim. Redno smo v stiku, dvakrat na teden, ampak um, zelo pomembno se nam zdi, da imamo priložnost tudi neposredno spregovoriti z državami članicami glede ključnih zakonodajnih elementov. Na področju varnosti Libe pogosto obravnava dosjeje in trenutno delamo na res eh, velikem številu zelo pomembnih dosjejev. Nedavno smo delali na dosjeju za boj proti terorizmu in tudi številni drugi dosjeji so pomembni in radi bi slišali mnenje ministrov. Tu imamo v mislih interoperabilnost, ETIAS in številna druga področja naših dejavnosti. Tako da smo predvideli razpravo z obema ministroma pri dveh sestankih. Oba pa sta se strinjala, da bi bilo dobro imeti takšen neposreden stik in vesel sem, da sta se po današnjem sestanku na svetu lahko udeležila našega odbora. Tu gre za izredno sejo, ki pa predstavlja del rednih stikov z državami članicami, tako da imamo priložnost neposredno zastavljeni zastavljati vprašanja. In uh, prejeli ste tudi francosko-nemški dopis iz 20. februarja glede prednostnih uh, nalog na področju varnostnega dialoga. Izpostavljene so prednostne naloge na področju m, mm, varnosti. Mi Pa imamo seveda različne povdarke, kar pomeni, da lahko tudi vi zastavljate katerakoli vprašanja. Bi vas pa prosil, da se poskušate osredotočiti predvsem na dialog o varnosti. To je seveda odprt dialog in lahko zastavite tudi druga vprašanja ministroma za notranje, notranje zadeve, če želite. Sedaj pa nadaljujemo strukturirano razpravo. Časovno smo omejeni, tako da moramo končati pravočasno. Vsem pa bi rad dal besedo, tako da bom predvidel časovno omejitev za vse govornike, tudi za ministra. Tako da prosim, da se teh časovnih omejitev držite in jih ne prekoračite. Glede strukturirane razprave, vsakemu ministru bom dal na voljo 15 minut. Vnaprej pa sta se Francija in Nemčija sporazumno v prijateljskem duhu dogovorili, da bomo teh 15 minut razdelili na ključna področja, ki so pomembna za obe državi. Začel bo gospod Fekal za tri minute, bo govoril o boju proti terorizmu in na to bo gospod Demazier govoril o interoperabilnosti, na to bomo nadaljevali. Gospod Fekal, lepo pozdravljeni in prosim, da začnete z razpravo glede vaše perspektive o boju proti terorizmu. Prosim. Hvala, predsednik. Dragi Tomas Demazier, spoštovani podpredsedniki odbora, spoštovani poslanci parlamenta. Zelo vesel sem, da sem danes tukaj. Hvala lepa za to vabilo. Veliko čast in vesele mi je biti tukaj. Sedaj nekaj dni po svojem imenovanju. Sem tukaj. Bruno Leroux, moj predhodnik, se je dogovoril za sestanek z vami. In sedaj seveda sem želel spoštovati to obljubo iz več razlogov. Kot prvo, sem velik privrženec evropskega projekta in evropskih sanj, potem kot drugo, zelo spoštujem Evropski parlament. In prej sem bil na številnih položajih, naprimer sploh pri trgovinski politiki in vedno sem želel sodelovati z Evropskim parlamentom. Prav tako je to pomemben del francosko-nemškega sodelovanja. Torej, iz osebnih in političnih razlogov mislim, da Francija in Nemčija skupaj igrata zelo pomembno vlogo pri gradnji Evrope. Torej, iz vseh teh razlogov in številnih drugih sem vesel, da sem tukaj. Torej, kot rečeno, ja, časovnica je zelo stroga, kot ste rekli, gospod predsednik, bom kar prešel na boj proti terorizmu z vidika Francije. Veste, s kakšno grožnjo se soočamo, To je zelo visoka stopnja grožnje. To smo videli prejšnji teden pri napadih na London. To je seveda vplivalo na celotno Evropo. To je sicer del niza napadov po evropskih mestih. Torej, London prejšnji teden, tudi tukaj je bila demokracija ogrožena preko simbola parlamenta. Torej, državljani in vsi drugi policisti, torej moramo zagovarjati mir. Potem pa še naslednji eh, incident v Antwerpnu. Posameznika so retirali in ga obtožili eh, takšnega suma terorizma. Bomo videli, kako bo s tem na koncu. Skratka, lahko rečemo, da eh, vsi državljani smo ogroženi zaradi terorizma, to je ena izmed značilnosti današnjega obdobja. Hitro se moramo odzvati na evropske ravni, da se borimo proti terorizmu in pa da zaščitimo naše državljane. Da sedaj smo skupaj uspeli priti do nekaterih pomembnih dosežkov, ampak še veliko dela nas čaka. In vem, da vaš odbor je v večjih fazah igral ključno vlogo v boju proti terorizmu. Torej, zelo pomembno vlogo pri zaščiti svoboščin, to je pomembno orodje, mehanizem za samo Evropo. In kot drugo, zelo odgovorni ste bili pri tem soočanju z našo skupno grožnjo. Hvala lepa za to sodelovanje. Mislim, da je zelo pomembno, da še vedno krepimo mehanizme, ki so na voljo, torej da uveljavimo ukrepe, ki so bili nedavno sprejeti in pa da dokončamo še tekoča pogajanja, tako da pridemo do novih mehanizmov, ki jih potrebujemo. In v tem okviru, s temi ambicijami, sedaj sodelujemo z Nemčijo. In prejšnjega februarja moj naslednik um, skupaj z Nemčijo poslal pismo komisiji. Torej, glede na tisto, kar smo se dovolili 23. augusta 2016, da bomo namreč določili glavne prioritete za leto 2017 in pa na daljši rok. Kaj je prva tema? Treba je zaščititi zunanje meje Evropske unije. V celoti zaščititi. To moramo nujno doseči, tako da se bolje zaščitimo pred teroristično grožnjo in pa tudi zato, da lažje identificiramo in obvladujemo migracijske tokove in posledice teh. To je ključno, če želimo zaščititi eh, Evropo kot prostor svobode in soboščin in varnosti. To bo možno samo, če zaščitimo naše meje. Če ne, bo celoten projekt na kocki. Na kratko naj predstavim nekaj ukrepov, ki smo sprejeli s tem v zvezi. Kot prvo, po dolgih pogajanjih smo prišli do sporazuma za to, da se spreme direktiva, ki je vzpostavila registr za uh, torej, evidenco letalskih potnikov. Dobro poznate torej, ta PNR na evropski ravni, evidenco potnikov. In pozdravljam vaše delo v parlamentu s tem v zvezi. Potem naprej smo tudi revidirali šengenski meni zakonik, zato da bi vzpostavili sistematski nadzor na zonalnih majah za državljane EU in pa tudi za nedržavljane EU. V celoti moramo zavarovati zonalne meje, samo tako bomo na daljši rok lahko ponovno vzpostavili uh, prosti pretok, ki si ga vsi želimo, seveda. In še nekaj, nekaj časa nazaj ste nas podprli pri sprejetju revizije direktive um, za streljno orože, uh, in smo veseli tega. Pogajanja so bila zelo kompleksna in na koncu smo prišli do dobrega dogovora za boj proti terorizmu. To je ključen del. In kot veste, tukaj želimo čim prej znižati in zmanjšati tok nezakonitega orožja v EU in pa odpraviti najbolj nevarne kose orožja. Tako bomo prišli do boljše sledljivosti vseh kosov orožja na ozemlju Evropske unije. To velja za vse upravne in pravosodne organe ti prvi ukrepi so prvi koraki naprej, še drugi bodo sledili čez nekaj časa. No, ampak na vsak način vemo, da lahko odigra vsakdo svojo vlogo in vi ste tukaj res zelo pomemben akter, strogo spremljate zadeve, nas nadzorujete, torej nadzorujete izvršno vejo oblasti, prav tako pa tudi podajate svoje predloge v prid evropejcev. Toliko glede prve točke. Eh, torej malce sem presegel svoj čas, ampak vse na hvala lepa. Najlepša hvala, Matajas. Sedaj pa bo Tomas pregovoril o vprašanju interoperabilnosti. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod Fekal. Slišali smo, da če pogledamo na dnevni red ugotovimo, da ima francoski ministr za notranje zadeve nemški prijimek, nemški ministr za notranje zadeve pa francoskega. To je čisto na ključje, ampak eh, zatem tiči nekaj več. Nemčija, kot veste, vedno sodeluje na področju varnosti skupaj z francozi. Tudi prejšnji notranji ministri so tesno sodelovali, tako da bi radi s tem nadaljevali kljub spremembam. Zelo spoštujemo dediščino tega odbora. Vemo, da nismo vedno enakega mnenja, ampak vsaj po evidenciji podatkov o potnikih je postalo jasno, kako zelo pomembno je sodelovati. Predolge razprave o PNR pa si ne moremo privoščiti, ne ena, ne druga stran, kar pomeni, da je treba nujno ukrepati. Skupaj s francoskimi kolegi bi torej rad pozval k temu, da delujemo učinkovito, hitro in dobro. Običajno je rezultat prizadevanj sprejetje uredbe ali pa direktive. To, kar bom sam predstavil, ni predlog direktive, temveč načelo. Gre za načelo interoperabilnosti. V preteklosti smo zaradi dobrih razlogov in eh, premišljeno za namene različnih podatkov vzpostavili različne informacijske sisteme, naprimer Eurodag, SIS ali pa režim, ki je bil vzpostavljen prek primskih sklepov. Eurodag vsebuje prstne otiske, ne pa imen. Šengenski sistem pa ne vsebuje prstnih otisov, vsebuje pa imena. Ko smo bili priča večjim napadom v Franciji, ste vsi dejali, da ne moremo sprejeti tega, da del varnostnih sil nima informacij, ki so na voljo drugemu delu in da je treba zagotoviti izvenjavo informacij. Zatem tečijo pravne težave in tudi iskreno rečeno zelo zapleteni politični problemi. Svet je sedaj organiziral skupino na visoki ravni, ki naj bi pripravila ustrezne predloge. Radi bi, da se prek sprememb v sistemu SIS in v sistemu Eurodak sprejmejo spremembe, ki bodo na voljo nemudama, ne bi radi odlašali. To je torej osrednje vprašanje. Tu gre tudi za pomisleke glede varstva podatkov. Uporabljali smo pojem varčevanja z osebnimi podatki in eh, to pomeni, da smo sporedno pogosto zbirali iste podatke. In važnost pri zbiranju podatkov moramo razumeti tako, da se podatki shranijo samo enkrat. Na to pa morajo pristojni organi zagotoviti dobro izmenjavo, kar pomeni, da je treba imeti dostop do um, dobrega sistema izmenjave. Vsako izmenjavo je treba tudi zabeležiti. In um, to bi morali oblikovati tako, da bi čim bolj spoštovali obstoječe varstvo osebnih podatkov. Izboljšano sodelovanje pa lahko zagotovimo prek večje interoperabilnosti in delovna skupina v okviru sveta bo delala na tem dosjeju in vesel bi bil, če bi jo pri tem podprli. Says, Mislim, da ste se vi nekoliko bolj držali časa, sicer ne bi tu raz vzpostavljal konkurence med Nemčijo ali Francijo, ampak najlepša hvala, Tomas, za pripombe. Nekateri se sedaj sprašujejo, zakaj se lotevamo posameznih področji ločeno. Tisti, ki ste danes obiskovalci, verjetno ne veste, da gre tu za obravnavo posameznih dostejev, gre torej za ključno vprašanje, ki se nanašajo na tehnologijo, na temeljne pravice in nekatera druga področja. Gre torej za dosjeje, s katerimi se trenutno ukvarjamo in eh, Mataja Svekl bo sedaj izpostavil nekatere izmed teh vidikov. ETS, Eurodac in podobno. Prosim. Hvala. Ja, sem slišal, kar pravite glede časa, glede omejitve časa. No, glede na vse, kar smo slišali, um, sistem informiranja in interoperabilnosti dobro deluje. Uh, interoperabilnost je zelo ključna iz enostavnega razloga. Varnostni agenti po Evropi mora imeti na voljo v realnem času vse potrebne informacije, zato da ve, um, za koga gre, torej s katerim posameznikom se mora ukvarjati in tudi ali za posameznika imamo določene konkretne podatke. Prav zato smo podprli ta sistem um, evidence vstopu in izstopu tudi pri varovanju zonalnih meja. Smo veseli, da tukaj dosegamo napredek. Vseeno pa menimo, da moramo v to delo vključiti eh, evropske državljane. Veliko napadov smo videli in pogosto so to zagrešili evropski državljani, torej moramo vedeti, tudi če je to državljan EU ali je odšel in prišel nazaj Evropsko unijo in kam je šel vmes, eh, ki je preživel nekaj časa. Seveda, pri tem spoštujemo načelo sorazmernosti. Vem, da je to načelo za vas zelo pomembno. Torej, sorazmernost za doseganje cilja, pri čemer se spoštuje tudi načelo varstva podatkov. In oboje je med sebojno lahko povezano, se da to uskladiti, to ni nujno protislovno. Torej, bomo sprejeli vse varovalke, vsa jamstva za dostop in zaščito teh podatkov. In samo potrebne, nujne podatke bomo dejansko vključili v analizo. Potem ETIAS sistem, o katerem ste govorili, bo tudi vzpostavljen in eh, bo čim prej začel veljati. Tako bomo registrirali ehm, posameznike, ki bodo imeli pravico do vizuma že vnaprej. Bomo preverili, ali imajo vse potrebne pokoje za to, da vstopijo na ozemlje Evropske unije in bomo preverili, ali ne morda predstavljajo grožne za kolektivno varnost. Potem naprej bomo poskušali poskrbeti za to, da represivni organi ter pa meni policisti v vseh državah eh, imajo čim hitrejši enostaven dostop do informacijskega sistema glede vizumov, kot tudi do prstnih otisov iz Eurodaka, torej baze podatkov. Um, sedaj mislim, da je tukaj eh, v redu s časom. Ja, pravzaprav ste si nabrali bonus. Kar je dobro. Gospod ministr, izvolite. Tagen. Moram reči, da mi verjetno ne bi uspelo tako dobro nastopiti par dni po nas napadih, tako da čestitke. Glede sistema SIS, šengenskega informacijskega sistema, do konca leta bi radi zaključili z obravnavo novega predloga, kar pomeni, da je ključno sodelovanje tudi parlamenta. Sistem vstopa in izstopa pa je po mojem mnenju predpogoj za ohranitev šengenskega sistema. Kajti brez varnosti, brez nadzora ne bomo mogli več zagotavljati šengenskega območja. Šengenski informacijski sistem je zato za varnostne organe zelo pomemben. Uvedli smo drugo fazo, vendar z znatnim zamikom, z ogromnimi dodatnimi stroški, kar je povzročilo znatno ogorčenje. Poleg tega smo skupaj s francoskimi silami poskušali v razpis ukrepov uvesti tudi pojem tujih borcev, foreign fighters. Vendar pa tega nismo mogli soliti pravočasno. Tudi komisija je podala predloge za spremembo sistema SI z novimi kategorijami za razpis ukrepov, z novimi zahtevami za biometrične podatke, z novim ukrepom glede tujih borcev in glede dos, pravic do dostopa tudi za davčne organe, za varnostne organe in zunanje organe. Tako da je to zelo pomembno področje, o katerem smo seveda pripravljeni razpravljati skupaj z vami. Hvala. Matija, sedaj pa boš eh, ti spregovoril o šifriranih elektronskih eh, podatkih. Ja, šifriranje. In pa to, kako sodelujemo z internetnimi ponudniki za dešifriranje um, takšne komunikacije na spletu, to je zelo bistveno za preiskave. To je zelo pomemben dejavnik eh, pri boju proti terorizmu. Veliko ponudnikov storitev tukaj ne sodeluje z nami. Tukaj sploh mislim naprimer na telegrame. Tam v bistvu niso ponudili nikakršnega sogovornika. In tukaj nima nikakršnih konkretnih mehanizmov. Ne znamo, ne moremo dešifrirati vsebine teh komunikacij. To je nespremljivo in tukaj moramo narediti korak naprej zaenkrat ni na evropski ravni nobenega pravnega orodja, da bi prisilili ponudnikov v sodelovanje z pravnimi eh, in pravosodnimi policijskimi organi. Prav zato sta Francija in pa Nemčija prosili komisijo, da proči možnost, da bi v bistvu prisilili, da ponudniki um, pri elektrokomunikaciji imajo iste dožnosti kot uh, eh, siceršnje vsi drugi uh, um, torej in internetni in telekomunikacija. Kot smo slišali, uh, pri WhatsApp so uporabljali za napad na Westminster in še vedno torej, niso dopustili dostopa do WhatsAppa in to je nespremljivo in tukaj moramo sprejeti ustrezen pravni okvir, da tega ne bo več v prihodnosti. In še nekaj, naj vas pomirim. Nujno je, da zagotovimo tudi pravico do zasebnega življenja evropskih državljanov, tudi to je zelo pomembno, torej zasebnost. Torej ja, potrebujemo dostopnost visoko zavarovanega sistema, kjer pa moramo tudi spoštovati zasebnost posameznikov, varnost podatkov. To je pomembno uskladiti in bomo mislili na vse zorne kote in bomo sprejeli vse ustrezne ukrepe v tej smeri. Kot rečeno, vemo, kakšne so grožnje na evropski celini in potrebujemo večjo varnost. In zato potrebujemo nove dosežke, tako da bomo čim bolje se zavrvali proti terorizmu, ampak da bomo obene tudi spoštovali pravice državljanov in dosegli rezultate na koncu. Hvala. Tomas. Ja, äh, da, tudi sam bi podal nekaj pripomp. Na področju telekomunikacij imamo seveda pravila, ki jih je treba prilagoditi tehničnemu predku. To velja tudi za nadzor nad telefonskimi pogovori in nad uh, telemediji. Sedaj pa ugotavljamo, da se te storitve zbližujejo in prekrivajo. Gre za uh, telefoniranje prek IP številke, prek Skypa naprimer. Gre torej za telefoniranje v osnovi, pravila, ki veljajo na tem področju, pa so drugačna. Tako da je treba tudi iz tehničnega vidika spregovoriti o telekomunikacijah in se bolj osred, začeti osredotočati pri zakonskih ureditvah na samo funkcijo. Če ne bomo storili tega premika, če ne bodo tega uvedle države, potem bomo naleteli na probleme. Tudi za ponudnike storitev telemedijev, ki so pogosto akteri v več državah Evrope in če potem upoštevamo še element šifriranja, ki ga je izpostavil Matijas bi eh, rad eh, preprečil napačno razumevanje. Na spletu je treba zagotoviti varnost prek šifriranja in prav tako je treba zagotoviti varnost kljub šifriranju. Kaj imamo mm, s tem v mislih? Da, želimo zagotoviti, da bi, bilo, da bi bila komunikacija, osebna komunikacija od ponudnika do ponudnika popolnoma zaščitena ampak to ne sme pomeniti, da bi uporabnik eh, se izognil kazenskemu nadzoru zaradi šifriranja. In tudi za uporabnike je treba zagotoviti enako stopnjo zaščite na spletu kot izven njega. Kar pomeni, da je treba predvideti varnostne ukrepe kljub eh, zagotavljanju varnosti v celotni verigi. Tu imamo tudi pravila, ki veljajo za nadzor vira na področju telekomunikacij in ta pravila so zelo zapletena, jih je pa treba preučiti in skupaj s Francijo nameravamo storiti prav to. To bi bil torej moj jedrnati prispevek, gospod predsednik. Danes smo slišali tudi veliko o migracijah, o skupnem azilnem sistemu, o preselitvah in premestitvah, tako da bi lahko omenili tudi to, glede na to, da danes govorimo tudi o varnosti in terorizmu. Moram pa povedati, da danes ne bom mogel biti z vami do sedmih, temveč samo do 15 do sedmih, ker moramo jeti letalo. Samo toliko, da bo to jasno že vnaprej. Hvala. Okay, um, actually, Hvala. Mislim, da je vajna organiziranost eh, pokazala, da sta se pripravila na ta sestanek, kar pomeni, da bodo tudi razprave dobre. Tudi nekateri kolegi bodo morali oditi dokaj zgodaj, tako da bomo začeli z razpravo zaradi tega, ker bi radi prejeli tudi odziv eh, Tomasa de Maziera. Tako da vse kolege prosim, da se držite dveh minut in da če se le da spregovorite še v krajšem času. Takoj bom dal besedo kolegom. Vsi, ki še niste nakazali, da želite govoriti, prosim, sedaj dvignite roke. Bomo odgovarjali nemudoma ali na koncu? Najprej vam bom dal priložnost za odziv vam na koncu. Ne po vsakem vprašanju, ampak čisto na koncu. Bom pa najprej besedo dal vam. Prosim pa, da ste vsi kratki in jedrnati. Vsi, ki ste želeli besedo, prosim, da dvignete roko sedaj. Saj vem, da se počutite, kot da ste v šolskih klopeh, ampak prosim, ugodite mi. Dobro, nekateri ne dvigujete tablic, ker se vam to ne zdi v redu, ampak dobro. Prav, seznam govorcev je sedaj zaključen. Začeli bomo s koordinatorji, torej nihče ne sme govoriti več kot dve minuti. Roberta Mecola, prosim. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala obema ministroma, da sta danes z nami. In popolnoma se strinjam z vama, da je treba, da lahko samo prek uh, varnosti na zunanjih mejah uživamo tudi svoboščine, ki izhajajo iz enotnega trga in iz unije, torej iz možnosti za prosto gibanje med v šengenskem območju. In eh, tudi, ko gre za izmenjavo informacij, se strinjam, da je izmenjava ključnega pomena. Obenem smo pa pogosto zelo počasni pri sprejemanju zakonodaje. Včasih eh, zakonodajne akte sprejmemo šele nekaj let potem, ko bi jih bili pravzaprav potrebovali. Nakratko bi spregovorila o boju proti terorizmu, ker sta oba dejala, da gre tu za globalni boj, ki zahteva tudi globalni oziv če si pogledamo odnos med eh, ZDA in Evropsko unijo danes, me zanima, kako menite, da se bodo še naprej razvijali odnosi, kako lahko zagotovimo da spoštujemo skupne vrednote obeh eh, kontinentov. In po berlinskih napadih lani decembra, o tem smo govorili tudi s komisarjem Kingom prej, prejšnji teden, smo gotovili, da so storilci teh napadov uporabljali nič manj kot 14 različnih lažnih identitet. In s tem se bom dotaknila tudi trenutnih eh, zakonodajnih osnutkov. Kakšni so nameni vaših eh, vajnih držav glede biometričnih podatkov. Ali predvidevate še kakšne ukrepe izven eh, trenutno predvidenih, torej na področju sodelovanja, ki ste ga tako zelo dobro orisali? Hvala, Birgit Zipel, za SND. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eno krajšo pripombo bi podala. Nemški minister je dejal, da ima francoski prijimek. Um, francoski pa nemškega. In po tej prepombi nisem toliko razmišljala o nemško-francoskih odnosih, temveč o nekoliko nenavadnih razpravah v Evropske unije o ohranitvi nacionalnih identitet. In na podlagi teh dveh prijimkov se mi zdi, da je jasno, da ne gre samo za odnose med Nemčijo in Francijo da opažamo, da je zaradi migracije v preteklih stoletjih prišlo do mešanja različnih narodov ampak to je samo obrobna pripomba. Začela bom z varnostnim dialogom. Na zadnje smo na razpravljali o interoperabilnosti in lahko pritrdim marsičemu, kar je dejal gospod Demazier. Uh, Vendar pa, če želimo zagotoviti pravo interoperabilnost, je treba izpolniti nekatere predpogoje, glede katerih se verjetno vsi strinjamo. Najprej je treba odgovoriti na vprašanje, kdo bo imel dostop do katerih podatkov. To ni samo vprašanje za tiste, ki varujejo te podatke, temveč tudi za urade, policijo, mejno policijo, azilne urade in druge organe, ki uporabljajo te podatke. Poleg tega ste nakazali tudi, da je treba zagotoviti enotne opredelitve, od katerega trenutka naprej nekdo velja za terorista, kdo je samo osumljenec in kdo je nevarna oseba. Če ne bomo zagotovili enotnih opredelitev, potem bo težko obdelovati podatke. Še eno pomembno vprašanje je vprašanje uporabe podatkov iz SISA in Eurodaka. Radar bi slišala, kakšna je ocena ministrov na tem področju. Pri prvih napadih v Belgiji smo imeli občutek, da podatkovna banka, kot je SIS, ni vedno uporabljena pravočasno, tako da me zanima, ali gre tu samo za tehnični problem ali tudi za kaj drugega. In še šifriranje, tudi to se mi zdi zelo problematično vprašanje. Kaj ti pri pismih je čisto enostavno odpreti um, ovojnico, če gre za osumljeno osebo, drugo, drugačna pa je situacija v primeru šifriranja. Imam eh, pravico to storiti ali mi lahko um, moj um, nadrejeni iz nadzornega organa zagotovi ta enotni ključ za dešifriranje, kajti to bi se lahko znašlo tudi v napačnih rokah. Rada bi pojasnila. Hvala. Prosim, da se držite dveh minut ni treba čisto vsega povedati, ampak prosim, da se držite ključnega, če se da. Helga Stevens, EKR. Hvala, predsednik, gospod in gospodje. Kot prvo, naj se zahvalim obima ministroma za prihod in za predstavitev. Res lepo, da ste se osredotočili na usklevanje med varnostjo in pa zasebnostjo. Po napadih v Parizu in Bruslu je EU sprejela ukrepe za izboljšanje varnosti. Sprejeli smo zakonodajo, naprimer, glede nadzora nad mednarodnim transportom in druge ukrepe, glede pregledov smo tudi sprejeli. Sedaj tudi um, želimo pregledovati um, tujce brez vizumov. No, ampak nekaterih ukrepov pri preprečevanju radikalizma pa še vedno nismo sprejeli. V Molenbeku, naprimer, je 51 aktivnih um, organizacij džihada. Kaj vi lahko storite, uh, kaj na evropski ravni lahko storimo za to? Še nekaj. Uh, Belgija je ravno kar začela s pregledi uh, mednarodnih uh, vlakov ali bi tudi za vlaki lahko vključili nekakšen tip PNR-ja? Sofi Intfeld, v imenu liberalcev. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo nakratko. Ja, marsikaj bi lahko povedali o predlogih, pa tudi o postopku. Vse to nas lahko zelo moti. V demokratični družbi zakonodaja, sploh tista, ki vpliva na temeljne svoboščine, mora biti sprejeta na čim bolj pregleden način. In seveda, lepo, da se dve državi eh, sestaneta in oblikujete načrte, imate pravice za to, ampak pravi način je to, da se o tem pogovorite v svetu, potem v parlamentu in pa, da se potem počaka na komisijo, da poda predloge. In moram reči, da sem zaskrbljena nad novimi predlogi, ko vidimo, da predlogi, ki so bili že sprejeti, niso dejansko uveljavljeni v praksi. Mi smo več izmenjav mnen z Evropsko komisijo o EU-PNR. Pod velikim pritiskom smo bili, da bi sprejeli to zakonodajo in to čim hitreje. In sedaj, eno leto po glasovanju, pa ne vem, kaj se je sploh zgodilo. Kolikor vem, samo ena država to dejansko uveljavlja v praksi. In večina držav to sploh ne zanima. Pa kje je ta urgentnost, kar naenkrat? In še nekaj vsi vemo, po vsakem napadu potem ugotovimo, da problem ni bil v tem, da informacije niso bile na voljo za pristojne organe, ampak se niso ustrezno uporabile. To je bil problem. Tudi pri berlinskem napadalcu naj bi imeli tudi signale v neški policiji. Torej, organe ne bi slišali, ta posameznik je bil nevaren, ampak ne vem iz kakšnega razloga so se potem odločili, da tega ne bodo ustrezno obravnavali in potem ga niso pridržali. Eh, pa še nekaj ko pride do napada, ne vem, naprimer na Westminster prejšnji teden, to je res grozen dogodek, ampak moramo se potem govoriti o tem, kaj sploh je terorizem. Kajti potem, ko to preberemo v medijih, nisem policistka in v medijih potem slišimo, da je bil ta posameznik pod vplivom mamil, alkohola, ali je to potem terorist, kot tak. In še nekaj, predsednik. Moramo doseči pravo ravnoteže, za to gre pri tem. In tu gre tudi za pravice državljanov, da uh, eh, imajo dostop do transparentnih informacij, do dokumentov in tako dalje. In te pravice se vse skozi omejujejo. In tudi pravica do pritožbe, do vložitve pravnega sredstva, naprimer v Franciji trenutno um, to preizkušamo sama tudi. In če bomo sedaj imeli več pravic za pristojne organe, potem potrebujemo tudi več varovalk za ljudi, državljane. In tukaj mislim, da nismo dobili zadosti. Ja, vem, ko ste ministra tukaj, želite vse spraviti v isti koš, ampak gledajte, no kakorkoli že. Kolega Ernst, zaguje. Hvala lepa, tudi jaz. Lepo pozdravljam oba ministra za notranje zavede zadeve v imenu naše skupine. Dobro, če si pogledamo ta zadnja atentata ali več atentatov v Londonu, v Berlinu, lahko vidimo, da nam PNR sploh ni pomagal dvomimo, ali to sploh potrebujemo, torej PNR, zato, da bi se borili proti teroristom. Ugotoviti je mogoče, da so napadalci, ki so napadli v Bruslju, bili aktivni že v Parizu. Tisti, ki so napadli v Londonu, so že leta 2010 bili znani. Zanima me torej, ali se ne strinjate z menoj in da bi morali pristopiti k zadevi drugače, ne bo da vedno znova zbiramo vedno več podatkov. Pogledati si moramo, kakšne podatke zbiramo. Pogledati moramo, ali ne bi s temi podatki drugače ravnali. In morda bi se morale tudi policijske enote bolje povezati med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic. Temu bi se morali posvečati. In še druga točka, pojem terorizem. Ta pojem nam ni všeč, kajti zastavljanje je zelo široko in vedno težje je reči, kaj je terorizem in kaj ni. Ali lahko vi poveste kaj več o tem, kajti seveda to je pomembno vprašanje. In še tretja točka za francoskega kolego. Do julija 2017 velja izredno stanje v Franciji. Kaj imate od tega, ali ne bi razmislili o ukrepih v tem primeru. Vi imate izredno stanje in to že zelo dolgo. Zanima me, ali ste razmislili o tem, ali je to prava pot. In še zadnja točka, šifriranje. Tukaj bi bila zelo previdna. Mislim, da je to nevarno. Hvala. Thank you. And for the Greens. Hvala, sedaj pa zeleni. Ska Keller. Hvala. Nastavam, pa ne bom govorila o varnosti, bom tista negativka. Um, nekaj me zanima glede uh, premestitve. Um, ste se dogovorili glede premestitve ministrične sodišče, gospod Lamazier. Vi ste zelo spodbujali to schemo za premestitve. Hvala lepa za to, ampak vseeno nismo veliko ljudi premestili um, iz Grče, Italije in Nemčije, mislim, da je izpolnila 11 odstotkov kvote za premestitve Francija, pa 14 odstotkov te kvote. In ta program bi trajal dve leti, torej do septembra, ko naj se to konča. Uh, to, torej me zanima, kako želite pospešiti program za svoje državi, tako da bomo dejansko dosegli kvote za posamečne države. Vem, da ne morete veliko narediti za druge države, ne vem, Avstrija ali pa drugi, oni pač počnejo karkoli se jim zlubi, ampak za svoje države pa lahko storite več, da bi pospešili ta postopek, tako da ne bodo ljudje več v teh grozovitih okoliščinah. Eh, kar se tiče Grče, Italije, uh, lahko to rečemo. Pa še nekaj, ali vidva skupaj nameravata uh, sedaj uh, vračati uh, begunce v Grčijo. Hvala. Sedaj pa poslanci. Če se držite dveh minut, lahko potem upravimo še en krok razprave. To je dober pristop, se mi zdi, dobra metoda razprave. Uh, Holmajer. Ja, minister Filip. Draga ministra, hvala lepa, da ste se oglasila. Tukaj imam naslednje vprašanje. Še vedno imamo velike težave pri uporabi podatkov iz zbirk podatkov. Nekatere države članice še vedno ne posredujejo vseh podatkov, ki bi jih morale. Težave so tudi pri uporabi podatkov pri izvajanju zakonodaje. Sistem PNR, 28 nacionalnih sistemov imamo, evropski ni bil več mogoč evropski sistem. Zanima me, ali lahko zagotovite, da bo že na samem začetku interoperabilnost 100 odstotno delovala. Tisti, ki so napadali, napadli v Bataklanu v Parizu, so se lahko mirno premikali po Evropi, iz Dunaja so, je potem nekdo od njih eh, pobegnil v Turčijo. Lepo bi bilo, če bi nacionalni sistemi dobro delovali in tudi informacije in podatke je treba pravočasno unesti. To je zelo pomembno, tukaj moramo doseči napredek in še Eurodak. Vedno znova se bojimo, da bomo, eh, če bomo to odprli, bomo kar poprek begunce imeli za osumljence. Zanima me, zakaj Eh, bi bil tak poseg v izrednih razmerah nujen in smiseln. Hvala. Gospod Bonifoj. Hvala. Hvala. Obema ministroma, da sta prišla za to izmenjavo mnen. Dragi Matijas, hvala pa sploh tebi, eh, da si prišel kot notranji minister Francije. In torej, veste, kaj je tukaj v igri. Naj se vrnem na dve pismi obeh ministrov Evropske komisije glede varnostnih vprašanj. Tole me zanima. Zakaj ste se obrnili na komisijo in ne na svet kot tak? Ali to pomeni, da obstajajo težave v svetu ehm, in ne zmorete uskladiti skupnega pristopa in da zato želite to okrepljeno sodelovanje? torej med Francijo, Nemčijo in komisijo. In še nekaj, potem še dve bolj konkretni vprašanje. Eh, vzpostavitev eh, obalne straže in pa manjih policistov. Eh, to so zelo kompleksne naloge, kako boste izbrali osebje za te različne misije. To je včasih precej kompleksno in to smo že omenili tudi pri glasovanju o relevantnem poročilu v parlamentu in potem še nekaj uskladitev usposabljanja za policijske in varnostne sile v vlakih po Evropi, sploh naprimer um, tukaj, ko gremo iz Francije v Belgijo ali pa obratno, vidimo, da ni nobenih pravih ukrepov za varnost. Torej, kako bi lahko uskladili te ukrepe? Vede tukaj dela delovna skupina v tej smeri. Uh, Um, ampak ne vem, um, ne govorim o belgijskem PNR-ju za um, vlake, ampak govorimo o boljših podatkov med posamečnimi varnostnimi službami. Hvala, um, gospa Wikstrom. Thank you very much. Hvala. Hvala lepa obema ministroma za to, da ste tukaj to popovdne z nami in hvala lepa vam, gospod Demasier za eh, to, da ste me gostili v Berlinu prejšnji četrtek, imeli smo dobro razpravo. Danes govorimo o varnosti, ampak sama bi pa se dotaknila druge točke, ki je s tem povezana, namreč migracije. Seveda ne moramo mešati um, beguncev in pa teroristov, ampak je pomembno, da pridemo do situacije, ko države lahko počnejo marsikaj na obeh področjih. Kot prvo, po mednarodni evropski zakonodaji moramo spoštovati vse predpise in obenem moramo dejansko nadzorovati ljudi, ki vstopajo na evropsko zemlje. Vzpostavitev evropskega azilnega sistema, sploh dublinske uredbe, um, bo omogočila, da to dejansko storimo tukaj sedaj imamo vrzeli. In prosim vam, ministra, da o tem več govorite. In ali se strinjate, če ne bomo prišli do sistema, ki bo ponastavil in zmanjšal pritisk na države članice, nekatere države, in pridemo do sistema, ki bo vendarle poskrbel za odgovornost. Torej, potrebujemo sistem, um, ki bo deloval, če ne, ne bomo odpravili tvegan. Potrebujemo sistem, ki bo zaščitil državljane in ki bo tudi spoštoval prost pretok, šengensko območje kajti um, sedaj mislim, da je um, ta sistem pod vprašanjem. Hvala lepa, gospod Depre, ali odhajate? Ravno na vrsti ste. Prosim, sedite. Nadaljujte, prosim. Hvala lepa. Se opračujem obema ministroma, ampak uh, ob šestih moram nekaj, um, nekaj voditi. Hvala lepa obema ministroma za to razpravo. Imam tri bolj operativne vprašanja, če dovolite. Kot prvo, vsi se strinjamo glede tega, da treba okrepiti interoperabilnost in pa da moramo odpostaviti seznam osebnih podatkov, tako da tudi ugotovimo um, ponarejene dokumente, sploh ponarejene osebne izkaznice, pogosto vidimo, ali lahko od obeh ministrov počakujemo, da bosta pritisnila organe, da bomo tudi vzpostavili skupne karakteristike za biometrične podatke v osebnih dokumentih. Potem kot drugo, glede Schengena, to smo podprli, smo podprli ta sistem, ampak, gledajte, ko se naprimer um, sproži opozorilo, v sistemu, mora biti to posredovano v um, Evropski center za boj proti terorizmu v Euro, Europolu. Zakaj bi bilo to dobro? Torej, skupaj se moramo boriti proti terorizmu, moramo zato tudi posredovati in si izmenjavati informacije, če ne, ne bo šlo. In potem še nekaj. Torej, potrebujemo ukrepe glede dešifriranja, ampak tukaj se potem zastavlja drugo vprašanje. Namreč sedaj imamo tehnologijo, ki se imenuje CGN. In to omogoča operaterjem ponudnikov storitev, da dajo isto številko IP-ja več uh, uporabnikom. To tehniko lahko preverite, lahko to postaja. Um, torej, in prav zato potem policisti ne morejo praviti preiskav, zelo težko je potem identificirati osebe. Torej, to je posebna tehnika deš, um, šifriranja ali lahko to rešimo z drugačnim pristopom dešifriranja. To je zaenkrat neko osko grlo pri preiskavah. In kot rečeno, mislim, da bi morali tukaj spremeniti pristop, ker ti obstajajo različne tehnologije in moramo izboljšati naš pristop varnostnih sil. Hvala lepa, um, hvala lepa že RDP. Bone. Thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa za jasna sporočila. To je zelo pomembno za vse nas, kajti tukaj je ključno to, kako bomo združili naše prizadevanja in kako bomo poskrbeli za to, da bodo vse države vključena v te procese. In vse to je zelo bistveno. Kot prvo, interoperabilnost. Moramo razmisliti o novi tehnični strukturi, kajti tukaj obstajajo nove tehnološke možnosti, da pridemo do prave interoperabilnosti in da omogočimo posredovanje informacij v realnem času. To je zelo pomembno. V realnem času. Tako bomo pospešili odzivanja nekaterih pristojnih organov. In potem še um, varnost in pa zasebnost, ko govorimo o obveznosti telekomunikacijskih organov in pa govorimo o Whatsappu in pa o OTT-ih, tukaj sedaj um, pripravljamo uredbo za e-zasebnost in moramo se osredotočiti na vsa ta pomembna vprašanja in poskati rešitve. Mislim, da je prav da sodelujemo in da dosežemo napredke posod in pri temeljnih svoboščinah in pri varnosti in tudi torej, pri zasebnosti. Hvala. Ana Gomeš, naslednja, prosim. Hvala. Hvala gospodoma ministruma, da ste tukaj. Torej, govorili ste o zaščiti meja, no pak teroristični napadi, ki smo jih videli, um, so se glavno zgodili na takšen način, da so to zagrešili naši vlastni teroristi, ki so bili vzgojeni tukaj. Torej, in to se dogaja v naših mejah. Zakaj torej, se države ne osredotočajo bolj na boj proti radikalizaciji? Sploh v naših zaporih vidimo promocijo radikalizacije, to so prave šole za radikalce zakaj potem, naprimer, sem prihajal imame iz Pakistana in pa um, iz Saudske Arabije. Glejte, vse sploh ne potrebujemo njih, že tukaj v Evropski uniji imamo imame, ki pridigajo um, radikalizem. In še nekaj. Ministri za notra zadeve, tukaj včasih pozabite na nekatere druge tipe kriminala, nekateri dobijo številne vizume za nekatere vlagatelje um, in potem v bistvu tisti, ki perejo denar, dobijo državljanstvo. Zakaj boj proti pranju denarja ni na vrhu vašega programa? Kajti tukaj gre tudi za boj um, proti financiranju terorizma. Uh, in vemo, da so tukaj številne težave na tem področju. In še nekaj, zakaj ne bi promovirali varnih poti za migrante in begunce, da pridejo sem tukaj vidimo, da v bistvu z nezakonitimi pristopi um, redimo in gojimo tiste, ki nezakonito uh, prevažajo sem migrante in begunce v Evropo. Spinelje. Hvala lepa obima, da ste prišla. Tudi sama imam nekaj pomislekov in dvomo skrbi po zadnjih napadih, tudi glede odgovornosti vseh eh, teh posameznikov in pa njihove nacionalnosti. Kot prvo torej moramo zaščititi meje. Ampak gledajte, tukaj je problem v tem, da se migranti, begunci, teroristi med sebojno mešajo. To je problem. Prav tako je problem z asimilacijo. Moramo pomagati državam da se lahko odzovejo na množičen pritok migrantov. In še nekaj, Evropski informacijski sistem, Preden ljudje sploh pridejo v Schengen, um, moramo rešiti veliko vprašanj pri tem, torej, preden sploh pridejo v Schengen ne samo glede ETS-a. Potem naprej imamo probleme glede telekomunikacijskih operaterjev. Slišali smo, da sedaj ponudniki morajo spoštovati obveznosti. Potem, ko smo slišali, tisti, ki um, imajo torej, operaterje za telegrame, um, so v drugačnem položaju kot vsi drugi. No, gledajte, morda bomo poskrbeli enkrat za tiste, ki imajo telegrame, ampak potem se bo pojavil kakšen drug, ki ne bo spoštoval predpisov. Torej, vedno se bo pojavila kakšna niša, zato ne vem, kaj je tukaj najboljši pristop. Potem naprej, vem, da ste oba vključena v predvolilno kampanjo in nekaj me je zanimalo, gospod francoski minister. Tukaj mislim, da številni ministri kopirajo uh, politike skladesnice v Franciji, kaj ne? Nearly there, Mr. Jurek. Gospod Jurek, skoraj da smo že pri koncu.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 nedavno smo slišali več informacij iz Izraela. Izrael se spozna na to vprašanje. Imamo informacije od obveščevalnih um, službencev, torej nekdo iz obveščevalne službe, ki je aktiven, nekdo, ki je upokojen, ampak oba sta povedala, da se migracijski tokovi uporabljajo za to, da teroristi prihajajo v Evropo. Torej, izraelci so pozorili, da moramo biti bolj pozorni pri tem, torej, da moramo bolj nadzorovati meje in to področje. Pa še nekaj. kar se nanaša na tudi državljane EU in pa druge, kaj pričakujete od pravosodnih ministrov, kolego, ko gre za pravno odgovornosti tisti, ki želi, se želijo pridružiti ISIS-u potrebujemo pravne instrumente za to vprašanje. Torej, mislim, da pri teh ljudeh um, ne gre za to, da samo sodelujo v neki vojski tuje države. To je čisto drugačen tip kriminala. Potrebujemo večjo preventivo razplošno. Če ne, ne bomo uspeli se zoprostaviti tem aktivnostim in prav tako ne bomo prepričali družin, da preprečijo um, sodelovanje teh radikalcev. Ferant. Jaz sem slišal to glede zasebnosti. Francija je v hudih težavah. Sedaj imamo nekakšen um, črni kabinet v Franciji. To smo slišali v knjigi. Dva levičarska novinarja sta govorila o zelo širokem sistemu Eh, nadzora, kontrole. Če se bo to skazalo za resnično, potem je to nasprotno z našimi načeli. Sedaj me slišite? Ja. Torej, gospod minister, rekli ste, da bi zaščitili pravico do zasebnosti. Francija je sedaj pretresena zaradi zelo hudih novic o delovanju republiki. Torej imamo črn kabinet Ehm, ta knjiga je bila izdana, eh, dva levičarska novinarja sta to izdala in opozarjata na zelo um, širok um, sistem nadzora tudi nad uh, predsedniškimi kandidati. To je v nasprotju z našimi načeli, torej delitev oblasti, svoboščine, spoštovane institucije in tako dalje tudi eh, vaše ministrstvo je bilo v bistvu tukaj kritizirano. Gospod minister, ali lahko sedaj konkretno poveste, kaj se je zgodilo? Torej, ali boste posredovali dokumente preiskovalcem glede te črne zgodbe in še nekaj glede predsedniških volitev, ali lahko sedaj tukaj poveste, da takšne napade na demokracijo um, se ne bodo več dogajali um, v času, ko ste vi minister? Hvala. Hey colleagues, thank you all for you. Hvala lepa vsem za disciplino. Res lepo, da ste se držali časa za govor. Hvala za odlično vprašanje. Potem morda še en krok razprave, če nam bo uspelo. No, ampak kot rečeno, najprej gospod Demazier kot prvi. Prosim, beseda je vaša. Klotljive kolege. Dragi klot, kolegice in kolegi. No, to pa zdaj le ne bo lahka naloga v kratkem odgovoriti na vsa ta vprašanja, vseeno bom poskusil. Prosim pa vas za razumevanje, če morda odgovori ne bodo tako diferencirani, kot bi lahko bili, glede na to, da moram biti kratek. Gospa Mecola, ZDA. ZDA imajo ključno vlogo pri boju proti terorizmu, še posebej ZIGINT, te zmogljivosti. So zmogljivosti, ki jih nobena evropska država ne dosega. Vem, da je to sporno, ampak tako je да nismo za njihovo pomočjo preprečili ne vem koliko napadov, zato je seveda v našem interesu, da z njimi sodelujemo. Tudi tukaj obstajajo težka vprašanja izmenjave podatkov, ampak Povem vam lahko, da je zdaj eh, v Ameriki nova administracija in vsaj za Nemčijo, da vem, kaj bo rekel Matijas, lahko rečem, da ni nobenih omejitev glede tega, čeprav predsednik Evropa včasih kritizira, ampak na področju sodelovanja ni omejitev, tako da se ne moramo pritoževati. Kar zadeva različne identitete, tudi v Nemčiji nismo ne pravno, ne tehnično mogli ugotoviti, če se je nekdo prijavil v Kölnu, potem pa v Študkardu zaprosil za še en azil. To do leta 2015, do tega pritoka migrantov, ni bilo mogoče. To ni bilo tehnično mogoče, In uh, potem smo seveda lahko odkrili različne identitete gospoda Amrija. V redu, biometrični potni listi, nekaj želim povedati, ampak to je občutljiva tema. In sicer gre za vprašanje prstnih odtisov in biometričnih podatkov mladoletnikov. Zaradi biologije, fiziološkega razvoja prstov pri določeni starosti, to nima smisla. Ampak z veliko mladoletniki imamo opravka, ki sploh niso mladoletniki. Prav tako pa obstajajo meje razumnega, meje smiselnega. Lahko bi z rentgenom slikali kosti in tako naprej, ampak to je zelo občutljivo in zelo drago. Dobro ampak eh, pri določitvi starosti, kdaj bomo imeli prstne vtise mladoletnikov, tukaj nas čaka še nekaj dela. Seveda je treba upoštevati različne vidike. Gospa Sipel, da, strinjam se, če imamo interoperabilne sisteme, potem potrebujemo enotno definicijo. Torej, ne samo pri tem, kdo je nevarna oseba, seveda potrebujemo. To tudi pri drugih vprašanjih in ob upoštevanju različnih pristojnosti v državah potrebujemo informacije, da bomo vedeli, kdo ima dostop do tega. In to ne more vsaka država urejati po svoje. Ne? Če bomo to imeli, potem bomo morali vedeti, kdo bo lahko dostopal do teh podatkov in kakšne bodo omejitve. To je pač cena evropeizacije. Vprašanje SIS da to ni bilo ustrezno izkoriščeno in da ni dovolj podatkov. No, podatkov ni bilo dovolj, to je tisti ključni problem. Naredili smo veliko izboljšav. Včasih smo dobili šifrirane ovojnice, gledali smo kot v šoli, kaj je to in tako naprej. Dobro, zdaj so zadeve boljše, ampak še vedno niso dovolj dobre. Če bi pri izvajanju evropskih pravil ustrajali pri enotnosti, potem bi morali tudi pri podatkih postopati tako. To ni zdaj stališče zvezdne vlade, to je moje osebno stališče. Drugače to nima nobenega smisla. Dobro, šifriranje. Belgijska kolegica v Nemčiji nimamo vozovnic pisanih na osebe, zato niti pravno, niti tehnično ne moramo izvajati nadzora v obliki PNR na tem področju. 4 do 5 milijonov ljudi vsak dan uporablja nemške železnice, seveda brez javnega prometa in avtobusov. Mislim, da to ne bi bilo smiselno. Vprašanje gospe Intfeld, kaj se je zgodilo s PNR? Rok še ni iztekel. Do leta 2018 imamo čas, ne vem, katera država je s tem že končala, do poletnega odmora želimo zaključiti, takrat je konec zakonodajnega obdobja, rok je tesen in to namenoma tako in vsi se moramo držati tega roka, tudi Nemčija. Rekli ste, da potrebujemo več podatkov in da jih moramo bolje izkoristiti, da ni treba imeti novih virov podatkov, ampak pogledajte si primer Amri. Zelo dobro bi bilo, če bi vedeli, da je ta človek šel v Italijo, da se je tam skril, zaprosil za azil in da je bil tudi v italijanskem zaporu. To je problem, ker nismo vedeli, da se je to zgodilo. Seveda, ko govorimo o kazanskem pregonu, potem bi morala izmenjava informacij biti izboljšana. S tem se strinjam. Še ena točka, to ste omenili in francoska kolegica je to omenila. Gospa Gomeš, da premalo govorimo o prevenciji in preventivi. To je res, ampak nekaj vam lahko povem v nekaterih državah, ministri za notranje zadeve niso odgovorni za to, ampak dobro, to ni izgovor. Ampak še nikoli niso ministri za notranje zadeve toliko govorili o preventivi kot zdaj v zadnjih dveh letih. Preventiva je bila prej nekaj postranskega. Policija, to je bilo tisto. Prevencija je bila prej v redu. Lepo, da imamo, ampak lahko pustimo ob strani. No, zdaj se je zadeva spremenila. Velika Britanija je razvila najboljši koncept za preventivo. To je seveda povezano tudi z internetom in Francija in Nemčija sta pripravili pobudo, ki, bomo, ki smo jo danes predstavili, namreč imamo veliko mrež, in želimo, da bi imeli en Evropski centr za preventivo, zato da se delo ne podvaja. Želimo si, da bi delo uskladili, kajti od tega bomo vsi imeli nekaj. Ne spremljivo je, da ima neka kriminalna združba boljše organizirano omrežje kot 27 držav članic. To je nespremljivo. Dobro moramo sodelovati. Ampak to ne zadeva zakonodaje, to zadeva operativo. Bolje pač moramo sodelovati. Dobro, gospa Ernst. Razpravo poznamo iz nemškega Bundestaga. Ta ukrep ni preprečil napada, torej je nesmiseln. Dobro. Imeli smo napade v Franciji, storilci niso prišli z letalom druge pa so. Ali pa je bil načrt, da bi letalo uporabili kot orožje. Treba je govoriti tudi o preprečevanju in reševanju primerov. Mislim, da je to pomembna točka. Nekaj ste rekli, kar drži, policijske enote se morajo bolje povezovati, s tem se strinjam. In lahko dodam, da bi se tudi obveščevalne službe morale bolje povezovati. No, morda se vsi ne strinjate s tem, do kolikšne mere se obveščevalne službe lahko povezujejo. Ne vem, dobro, pri nekaterih državah bi se malce držal nazaj, ampak policijske sile se prav gotovo morajo povezati. Tudi skupne preiskovalne enote imamo, ampak povezovanje policijskih enot ne nadomesti izmenjave podatkov. One se bodo lahko dobro povezovali le, če bodo imeli dober dostop do podatkov. Rekli ste, da bi morali bolje opredeliti pojem teroristov in terorizma. No, to je zdaj v nacionalni pristojnosti, vendar imamo sklep OZN. Imeli smo razpravo na to temo. Pojem terorizma ni tako težko opredeliti po mojem mnenju. Nevarna oseba, to je tisto, kar je težje. Kako bi lahko to opredelili, zato da bi vedeli, kdo bo imel poseg v katero zbirko podatkov. Premestitev. Dobro, Nemčija zamuja pri tem, pri izpolnjevanju obveznosti, to, skrbi, to drži iz dveh razlogov. Prvič, že tako ali tako imamo veliko beguncev in drugič, želeli smo izvajati premestitev šele takrat, ko smo bili prepričani, da so vsi v Italiji in Grčiji registrirani. In tretjič, še vedno imamo problem z izvajanjem Dublina, tudi tu v primeru Grčije in delno Italije. Odločili smo se, da bomo spremenili stališče. Od oktobra ali poznega poletja smo se zavezali, da bomo petsto beguncev iz Italije in Grčije vsak mesec prevzeli. Mislim, da bo to pripomoglo k temu, da izpolnimo obveznosti na tem področju. Gospa Holmajer je vprašala, ali ne gre za problem pri vnosu podatkov. Da, povedal sem že, da to drži, države se pritožujejo, da ne dobijo veliko podatkov iz tega, ampak tudi vnašajo ne veliko. Predvsem tista država, iz katere je direktor Europola, ne vem, katera je, ampak prav imate. Imate pa tudi prav. Zakaj? Zbiramo te podatke preventivno, ne da bi rekli, da so vsi kar osumljeni. No, to lahko primerjamo z sistemom vis. Želimo si, da bi nekateri ljudje lahko potovali v Evropo brez vizuma, od drugih pa zahtevamo vizum. To pa ne pomeni, da je vsak poslovnež iz Indonezije osumljen, ampak vsak, vsako prošnjo za vizum preverimo tako pač je. Ne gre za to, da bi bili vsi usumljeni, ampak to je pač varnostni ukrep. In podobno se mi zdi pri Eurodaku. Gospa Revu, zastavili ste težko vprašanje. Zakaj je pismo namenjeno komisiji in ne svetu? Odgovor je, no, ne moramo kar tako pisati kolegom in reči, gremo, gremo, malce je treba pospešiti, ne, piše moraje komisiji. To je resnica. Ampak dobro, namen pisma je bil, da ne odkrivamo tople vode, ampak da pospešimo obstoječe izvajanje. Dobro, šolanje uslužbencev, to bi lahko storili, ampak eh, Mislim, da je vsak policist usposobljen pogledati potni list in pogledati v zbirko podatkov. Pri Frontexu dobro obstaja usposabljanje in harmonizacija, vse to lahko storimo, vendar za nas je zdaj pomembno, da bomo imeli dovolj osebja. Če bi zdaj čakali, da bodo vsi ustrezno usposobljeni, potem bi lahko bil to izgovor za številne države. Če še nimamo usposobljenih ljudi, potem pač ne treba poslati ljudi ki bodo delali za Frontex. Dobro, gospa Wikström, v zvezi z terorizmom in migracijami ste govorili, pa še nekaj drugih elementov ste omenili. To je občutljivo področje. To je treba ločevati. Večina beguncev so žrtve, ne pa storilci. Ampak dejstvo je tudi, da so se med begunci skrili teroristi. Delno namenoma. Pri napadu na Stade de France so pustili osebno izkaznico in menili smo, da so za nalašč pustili tam sled, da bi vplivali na razpravo o migracijah. Seveda, Ločevati je treba med begunci in teroristi, ampak tam, kjer povezava obstaja, moramo vseeno o tem jasno in glasno govoriti. Ključno vprašanje, ki ga danes ne bomo rešili, dobro, pri velikih številkah je Dublin propadel, kako bomo to reševali v prihodnosti. Moj kratek odgovor je naslednji. To je del nemško-francoskega kompromisnega predloga za novi azilni sistem. Ločevati je treba med velikimi, majhnimi in srednjimi številkami. V veljavnem pravnem redu imamo mm, direktivo o masovnem pritoku ljudi, ampak je nismo uporabili. Zato potrebujemo drugačna pravila, odvisno od tega, ali imamo malo beguncev, veliko beguncev ali srednje veliko beguncev. Tako bomo našli rešitev. Potem pa še vprašanje, ali ne bi izboljšali biometričnih podatkov v osebnih izkaznicah? To je dobro vprašanje, to sicer počnemo pri vprašanju brezvizumskega režima. Od držav zahtevamo, da imajo potni listi naprimer določeno biometrično kakovost, preden lahko odpravimo vizumski režim. To je ukrep, ki se že izvaja in morda bi morali tak eh, pritisk razviti tudi tukaj. In še eno pomembno vprašanje. Če imamo dinamični IP naslov. Kako lahko določimo, kdo je uporabnik? To je ključno vprašanje. Ampak o tem govorimo v Nemčiji in mislim, da bi morali o tem govoriti tudi v Evropi. Potrebovali bi nek način, da bi ugotovili, eh, odkot izvira eh, uporabnik, od operaterjev bi morali imeti možnost zahtevati, kje je bil uporabnik v določenem času v primeru sovražnega govora in tako naprej. To bi bil pomemben instrument. Vprašanje interoperabilnosti. Gospod Bon je vprašal, kako je to videti. Rekel je, da gre za tehnično konfiguracijo. Da, to drži. Ne želim si vlagati v informacijsko tehnologijo iz soda brez dna, Sam nisem srkomjak na področju informacijske tehnologije, ampak mislim, da bi se morali tega lotiti postopoma. Lahko pridemo do cilja in eh, skupina na visoke ravne se ukvarja prav s tem vprašanjem. Gospa Gomeš ob preventivi je vprašala tudi, zakaj ne dajemo prednosti denarnim tokovom in pranju denarja. Za to so odgovorni finančni ministri, ampak mislim, da se to že izvaja. Nekdo je vprašal, ali ne bi bilo bolje oblikovati legalnih poti v Evropo, ne pa preprečevati nelegalnih poti. Da, o tem že govorimo. Poznate različne predloge, ki so na mizi, ampak problem je naslednji. Mislim, da če bomo oblikovali zakonite poti, nezakonitih pa ne bomo zaprli, potem bomo dobili samo še legalne migrante k temu. In tako ne gre. Ne, zagotoviti moramo zakonite poti za tiste, ki so potrebni zaščite, ob tistih, ki migrirajo zaradi dela, v redu, potem je to v redu, če s tem preprečimo nezakonite migracije potem bi bil takoj za to. Dobro, mešanje terorizma in migracij, o tem sem nekaj že povedal, vprašanje je, kdo preverja ETS, to so meni organi in uh, to so tudi tisti organi, ki preverjajo vizume. Mislim, da je tako prav. Er-, argument o telegramih meni pripričal. Že nekaj let se borimo proti širjenju otroške pornografije. Na začetku je bil to brezupen boj. No, zdaj nam gre bolje. Vsak dan, teden, mesec se vsebina briše. No, vedno znova se nalaga nova vsebina, no, mi pa brišemo vsako sliko posebej in ta slika se potem ne pojavi več na internetu. Gospod Jurek je vprašal, kaj pričakujemo od ministrov za pravosodje. Jaz lahko govorim v svojem imenu, ampak morda je šlo za problem pri tolmačenju. Ampak, če se nekdo priključi islamu, potem nima minister za pravosodje tukaj nobene vloge. Ampak če nekdo postane islamist, potem lahko nastane razlog za skrb. Ampak vsak islamist tudi ni terorist. Zato je treba ločevati med islamisti in islamskimi teroristi. Pri ministrih za pravosodje je to že tema. Govorili smo o menjavi podatkov v kazenskih postopkih. In še zadnje vprašanje, Matijas, čužni kabinet mislim, da se to vprašanje nanaša na Francijo. Dobro, odgovorili ste na vsa vprašanja, mislim, da bi morali dobiti nagrado. Dobro, odgovorili ste na vsa vprašanja, odlično, bravo. Morda boste vi bolj selektivni. Pozabil sem to povedati. Hvala lepa. Ja, imam težavo. Se strivamo marsičem in kolega je že odgovoril na veliko vprašanj, zato ne bom ponavljal za njim. Ampak vseeno, bom šel po posamečnih vprašanjih in par stvari dopolnil, eh, oziroma to dodal, specifičnih zornih kotov. Najprej odnosi ZDA, seveda je to zelo pomembno. In eh, ameriške volitve so se iztekle, kot so se, ampak pri številnih področjih še vedno smo v zelo tesnem partnerstvu. Za Francijo so ZDA najstarejši zaveznik in partner, tudi zgodovinsko gledano. Sploh v boju proti terorizmu moram reči, da je to partnerstvo še vedno zelo močno. Zaenkrat še nisem govoril z ameriškim kolegom, potem, ko sem v eh, sredo prevzel položaj, ampak na vsak način so naši stiki zelo tesni in sodelovanje je pomembno sedaj in v prihodnosti. In mislim, da tukaj bomo lahko uh, dobro sodelovali tudi v prihodnosti. Potem interoperabilnost in pa tveganja, ki tukaj izhajajo iz tega. Se strinjam z kolegom Tomasom Demazerem glede interoperabilnosti naši organi pregona morajo imeti instrumente, ki bodo dejansko funkcionalni, je pa treba vedno spoštovati vladovino prava, pravno državo. Na vsak način želimo krepiti pravno državo, ampak to nismo mehanizmi, eh, to niso mehanizmi, ki so namenjeni sami sebi. Ne gre za nadzor zaradi več nadzora. Ne, tukaj želimo predvsem zagovarjati naše vrednote in spoštovati demokracijo pri interoperabilnosti. Lahko rečemo, da vse počnemo, ker je to nujno. To počnemo pri registraciji, pri posvetovanju in pa tudi pri hrambi podatkov. In zelo pomembno je, da vsi pristojni organi tudi ohranijo svoja poblastila. To so upravni organi ali pa, ne vem, sodniki v različnih fazah postopka. Torej, počnemo, kar je res relevantno. Potem naprej. Eh, PNR za vlake, na železnicah. Torej. Ja, lahko bi to podprli. Torej, vemo, kaj se je zgodilo na Talisu uh, iz Francije proti Amsterdamu. No, to se je zgodilo na francosko ozemlju, ampak je bil pa to čez evropski vlak. Torej, sedaj smo začeli z pilotnim projektom, uh, in tudi projektna skupina se je vzpostavila zato, da bi proučili tehnične in pravne ovire. Ampak načeloma mislim, da je to možno opraviti, torej lahko bi šli po tej poti PNR-ja za vlake. Potem naprej. Izredno stanje v Franciji. No, jasno je, da to vprašanje ni bilo namenjeno kolego, ampak meni. Torej, izredno stanje je bilo odrejeno po napadih v Franciji, potem smo to stanje večkrat podaljšali. Ustava Francije to omogoča, torej naše temeljne določbe omogočajo torej, izredno stanje. To je zapisano v zakonodaji, zelo jasno. To je zakonodajni sistem. Na vsak način spoštujemo tudi določbe ustave in ustavno sodišče lahko to prouči, če želi, in na vsak način se preverijo vsi zakoni, eh, tudi z ustavnega vidika. Mora pa tu ostati um, izjemen sistem, izreden sistem, samo za nekaj časa. In to so vsi ministri večkrat omenili. Sedaj je to torej podaljšano. Evropski, um, francoski parlament to podaljšuje vsakeč znova. In torej poslanci to podaljšajo s svojim glasovanjem. Oni so edini, ki to storijo. Torej, kot rečeno, to je bilo še enkrat podaljšano zaradi predsedniških volitev in pa zaradi visoke stopne grožnje pri tem uh, za našo mhm. državo in pa za državo sploh pred volitvami. Torej, izvršna v oblasti in pa poslanci bodo potem v naslednjih mesecih še enkrat poučili, ali je smiselno ali ne še enkrat podaljšati to stanje. Vsi se v Franciji zavedamo, da je to izreden sistem in tudi besedila to tako predvidevajo. Torej, izjemnost sistema. Potem Eurodac. Se pridružujem kolegov, ne bi šel še enkrat na to. Potem naprej smo tudi slišali, v kakšnem duhu je bilo napisano to pismo Evropske komisije. Torej, kako sta to napisala um, kolega in pa moj predhodnik. Tukaj želimo torej, evropske pobude in pa da se osredotočimo na uveljavljanje v praksi, kateri ravno tukaj bi lahko več storili. Načela smo izpostavili, so močna in tukaj smo tudi oblikovali zelo rigiden, jasen pravni okvir, tudi vi in mi v državah. Sedaj pa delovanje v praksi, to je sedaj relevantno, če ne naše pristojne organi ne bodo mogli ustrezno delovati in se tudi pridružujem, tudi tokrat pridružujem kolegu glede premestitve in pa dublinske uredbe. Tukaj bomo sporozumeti Francijo in Nemčijo o reviziji Dublina in pa o podrobnih pogojih s tem v zvezi. Bi pa dejal, da obe državi, Francija in Nemčija, sta državi, ki sta storili največ uh, pri tem. Torej, Največ premestitev 3000 v primeru Francije, to je manj, kot je bilo predvideno, to je res, ampak vseeno. Um, smo progresivno šli naprej, korak za korakom in sedaj pospešeno delamo. Vsaka država pač prevzame svoj del odgovornosti in to je normalno. Potem naprej. Um, ponarejeni osebni dokumenti, kako to preveriti, konsolidirati, res še ni evropskega standarda za potne listine in dokumente. O tem bomo gotovo še govorili v prihodnosti. Pri nas imamo biometrično bazo podatkov za osebne izkaznice in to je že operativno. Potem pa naslednja tema. Um, tuji imami. Tukaj smo imeli zelo dobro razpravo pred nekaj časa v svetu za eh, PNZ, torej tukaj mislim, da se lahko bojimo proti radikalizaciji bolj uspešno. Ta obstaja, seveda, in moramo krepiti to delovanje. Spodbujamo vse države, da se bolj mobilizirajo na tem področju. Tukaj mislim, da se zelo strinjamo glede tega, tako da bomo imeli evropski mehanizem, učinkovit evropski mehanizem v eh, pri temu boju torej proti radikalizaciji in pa terorizmu. To je dobro rode in ga moramo še dodatno izpiliti in to je naše skupno delovanje. Pa še nekaj, v Franciji, torej sedaj v izrednem stanju, smo tudi začeli z zapiranjem salafističnih mošej, kajti to je bilo mogoče storiti po zakonodaju in Bruno Rowe, eh, moj predhodnik, in uh, drugi kolegi so tudi delali na tem zelo odločno in so zaprli več kot 20 takšnih mošej tega tipa. In še vedno smo zelo, zelo odločni in popolnoma odločni in zelo skrbno spremljamo vse, kar se dogaja v Franciji. Treba spoštovati pravice in naša načela. Potem pa še ta črn kabinet. No, res mi je žal, da prite sem. Torej, govorite o patriotizmu, o ljubezni do Francije, potem tukaj vidite svojega kolega iz iste države. In gledajte, um, naš minister je bil tukaj zelo jasen v svojem odgovoru, tudi uh, predsednik je bil jasen, torej to se ne dogaja. Um, v našem menu lahko to tudi rečemo. Torej, sedaj ste izpostavili neka nepreverjena dejstva, to ni res. In to ste storili v svoj prid. Tudi avtor te knjige, eh, ki ste omenili, je rekel, da um, zaključki iz knjige ne privedejo v sklepe o tem črnem kabinetu. Ni črnega kabineta. Um, in res si želim um, tudi, da ne bo um, rjavega kabineta v prihodnosti. Hvala lepa za vajne prispevke. V odboru imamo vedno razpravo o tem, ali bi povabili ministre za notranje zadeve neposredno ali pa bi sodelovali samo s predsedstvom, kot je pač normalno, ampak mislim, da je danes vsega postalo jasno, da je to smiselno, če imamo podrobno razpravo, če jo dobro strukturiramo in če obstaja dobra interakcija. Čeprav, seveda, imamo več različnih političnih pogledov, ampak mislim, da je bilo to zelo smiselno. Hvala lepa, torej hvala vama, hvala službam, da so to organizirali, hvala poslancem, da so bili tako disciplinirani. Gospod Sipl, boste še kaj vprašali? čisto na kratko, ker mora gospod Demezije oditi, rekel je, da bo govoril o šifriranju kasneje, ampak eh, ni govoril o tem. Dobro, še enkrat. Sem za šifriranje. Med uporabniki in to smo tudi spodbujali kajti želimo si, da bi bili ti pogovori ali ta komunikacija varni. Tudi zaradi industrializacije 4.0 to potrebujemo, če imamo pametne domove, pametne avtomobile in tako naprej. Mislim, da ne bomo uspešni, če nam če nas bo strah, da bo avto mogoče voziti nadaljavo, če bo hladni, hladilnik javljal lažne informacije. Dobro, ampak pod trenutnimi pogoji je mogoče prisluškovati telefonskim pogovorom, če sodnik pač podpiše nalog, ampak če mm, oseba telefonira preko Skypa, potem pa je to neizvedljivo, tehnično neizvedljivo in to z vidika pravne države ni spremljivo. Vprašanje je, kako bomo v teh primerih premagali. dnevniki zapisujejo naprimer tudi aktivnosti v zgodovini, ne samo trenutno aktivnost. In uh, govorili ste o tem, da je prisluškovanje telefonom nekaj, kar je v posameznem primeru mogoče in dovoljeno in da ne more biti tako, da policisti pri premagovanju šifriranja izvajajo podaljšano opazovanje in spremljanje številnih ljudi okrog, okrog osumljenca. S tem se strinjam. Osumljenci nimajo nič več pravic, nič manj pravic in to je tehnični problem. In naš francoski kolega je prav to omenil. Na tem moramo delati. Bolje je, če to naredimo na evropski ravni, kot če se v to spušča vsaka država članica sama drugi sicer to morda počnejo, sicer ne vi, ampak nekateri pravijo, da bi morali premagovati šifriranje, zato da bomo lahko na darknetu posredovali, da bomo preprečevali otroško pornografijo in tako naprej. Da, torej potrebujemo ta zadnja vrata, s tem se ne strinjam. Dobro, hvala. Hvala za to dopolnjeno vprašanje. Nikoli bi želel prekiniti ministra za notranje zadeve v Nemčije, ko govori o šifriranju. Dobro, hvala lepa za to razpravo o šifriranju in tako naprej. Hvala lepa še za dodatno razlago, hvala za dodatno vprašanje, hvala poslancem, hvala ministroma za vse informacije. Na svetu za PNZ bomo o tem govorili v četrtek, ampak hvala lepa vašim službam za dobro organizirano sejo. Hvala lepa, hvala lepa, hvala lepa.